usklenem odzivu EU za um, pandemijo COVID-19 in pa posledicah, to bo sedaj na zaslonu. To rezultati. Amandma 53 zavrnen. Predlog spremembe 54 zavrnen. Predlog spremembe 76 zavrnen. Odstavek 43 pri delu sprejet. Uh, drugi del pri odstavku 43 sprejet s tem predlog spremembe 48 sprejet, 77 zavrnen, predlog 24 sprejet, odstavek 45 sprejet. Predlog 18 zavrnen, predlog spremembe 17 zavrnen, predlog 25 sprejet, predlog eh, spremembe 8 sprejet, predlog spremembe 9 sprejet, predlog 78 zavrnen. Odstavek 51 prvi del sprejet. Drugi del pri 51 sprejet. Odstavek 51 3 sprejet. Predlog 30 sprejet. Predlog 1 zavrnen. Odstavek 52 eh, prvi del sprejet. Odstavek 52 drugi del sprejet. 52 tretji del sprejet. 52 četrti del sprejet. 53 prvi del sprejet, 54 drugi del sprejet, 55 prvi del sprejet, 55 drugi del sprejet. Predlog 22 sprejet. Vodna izjava B sprejeta. Predlog 31 zavrnen. Sedaj pa prvo glasovanje za danes. Predlogi sprememb za naslednje dosjeje. Specifični ukrepi za pasivno fleksibilnost za uporabo evropskih strukturnih in naložbenih skladov. Uvedba posebnih ukrepov za odzivanje na krizo COVID-19. Specifični ukrepi za omilitev groženj v ribogojstvu in pa akvakulturi in potem še medicinski pripomočki kot zadnji dosje. Glasovali bomo enako kot včeraj, postopek je isti. Sedaj mislim, da smo se že navadili tega postopka. Od devetih pa desetih poteka prvo glasovanje, torej do desetih lahko glasujete. Ob 12.30 pa bomo razglasili rezultate. Vsa glasovanja bodo potekala poimensko, poslanci lahko preverijo svoje glasove in rezultate glasovanj. Lahko si pogledate dokument, ki bo objavljen na spletni strani plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Torej, ponovno se vidimo ob 12.30 in takrat boste slišali rezultate prvega kroga glasovanja. Hvala lepa za enkrat. Il presidente. Gospod predsednik. Buongiorno, buongiorno tutti. Pozdravljeni, drage poslanke, dragi poslanci. Sedaj bomo nadaljevali z plenarnim zasedanjem in izidi glasovanja so naslednji. Predlog spremembe ena zavrnjen predlog spremembe 2 zavrnjen. Predlog spremembe 3 je tudi zavrnjen. Potem pa še posebni ukrepi za zagotovitev izredne porožnosti pri uporabi evropskih strukturnih investicijskih sredstev. Drugi je zavrnjen, tretji in četrti predlog spremembe sta zavrnjena. Prvi predlog spremembe je sprejet. Potem pa še predlog spremembe proračuna 1 skozi 2020. Predlog spremembe 1 je zavrnjen, 9 je sprejet, drugi predlog spremembe je zavrnjen, 10 je sprejet, 11 je sprejet, tretji pa je zavrnjen. Predlog spremembe 12 je sprejet, predlog spremembe 13 je tudi sprejet. 14. je sprejet, predlog spremembe 4 pa je zavrnjen. 15. je sprejet, 6. je sprejet. Sedmi je sprijet, osmi je tudi sprijet, šestnajsti je zavrnjen. Sedaj pa še medicinski pripomočki, prej smo glasovali o ribištvu in akvakulturi. Prvi sprejet, drugi predlog spremembe je pri medicinskih pripomočkih sprejet, tudi tretji je sprejet, predlog spremembe 4D je tudi sprejet. To so izidi glasovanja. Sedaj pa se lahko lotimo drugega glasovanja in sicer končno glasovanje o predlogu spremembe proračuna številka 1 skozi 2020, tudi številka 2, sprostitev instrumenta prilagodljivosti v letu 2020 uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020, sprostitev varnostne rezerve v letu 2020, posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize COVID-19, posebni ukrepi za oblažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture potem pa še medicinski pripomočki. Čisto na koncu pa bomo glasovali tudi o skupnem predlogu resolucije o usklajenem ukrepanju Evropske unije za spoprijemanje s pandemijo bolezni COVID-19 in za njenimi posledicami. In sicer od pol enih, se pravi od sedaj naprej, lahko glasujete. In sicer en uro do pol dveh glasujmo in ob štirih bom tudi objavil vse izide glasovanja. Questi emendamenti qua. D'accord test, test, test, 1, 1, 2, voilà, test, 1, ok, t'as bon son.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 Il presidente. Grazie, buonasera. Gospod predsednik, najlepša hvala. Dobar dan. Buonasera, la seduta je... Dobar večer, nadaljujemo z glasovanjem. Prejel sem stališča sveta v prvem branju glede z statističnimi podatki Evropske unije, glede eh, migracij in pa mednarodnih migracij, potem o elektronskih dokumentih za prevoz blaga in o maksimalnem in minimalnem obdobju za uh, vožnjo in uh, o uporabi tahografov. Gre za uredbo 1071-1072 in sicer za eh, področje prometa, cestnega prometa. Poleg tega pa sem prijel eh, tudi stališče sveta glede cestnega prometa in glede minimalnih zahtev za uporabo vode. Vsa ta stališča bodo objavljena v zapisniku današnjega zasedanja in Jutri prične teči trimesečni rok za odziv Evropskega parlamenta. Sedaj pa k razglasitvi izida drugega glasovanja. Končno glasovanje, predlog spremembe proračuna številka 1. 696 vas je glasovalo, 599 za, 20 proti in 77 se vas je vzdržalo, torej sprejeto končno glasovanje glede predloga spremembe proračuna številka 2. Glasovalo vas je 696 za, vas je bilo 691 proti 4. Eden poslanec pa se je vzdržal, torej sprejeto končno glasovanje glede uporabe instrumenta prilagodljivosti v letu 2020. 696 vas je glasovalo. 603 za, 18 proti in 75 se vas je vzdržalo, torej sprejeto. Končno glasovanje o uporabi instrumenta prilagodljivosti v letu 2020. 695 poslancev je glasovalo, 665 za, 10 proti in 20 se jih je vzdržalo. Končno glasovanje o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020. 696 vas je glasovalo, 690 za, 4 proti, 2 sta se vzdržala. Končno glasovanje o posebnih ukrepih za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 696 vas je glasovalo, 689 za, 6 proti, eden se je vzdržal, torej sprejeto končno glasovanje o uvedbi posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19. Glasovalo vas je 696 za 686 proti 7 vzdržani 3. Sprejeto. Končno glasovanje o posebnih ukrepih za oblažitev posledici izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture. Glasovalo vas je 696, 671 za, 10 proti in 15 vzdržanih sprejeto. Končno glasovanje o medicinskih pripomočkih. Glasovalo vas je 696, 693 za, 1 proti in 2 vzdržana. Sprejeto še končno glasovanje o skupnem predlogu resolucije v zvezi z usklajenim ukrepanjem Evropske unije za spoprijemanje s pandemijo bolezni COVID-19 in njenimi posledicami. Glasovalo je 694 poslancev, 395 za, 171 proti in 128 se jih je vzdržalo. Sprejeto. S tem je skupni predlog resolucije glede usklajenega ukrepanja Evropske unije sprejet. še nekaj obvestil. Podpisal eh, sem spremembe proračuna in podpisal bom tudi eh, spremembe proračuna 1 in 2, ki smo jo ravno kar odobrili. Poleg tega bi vas rad obvestil tudi, da bom skupaj s predsednikom sveta podpisal dva dokumenta o uporabi instrumenta prožnosti za leto 2020 in eh, poleg tega. Eh, tudi o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020. Eh, vsi ti naslavi bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Merci. Takole, najlepša hvala. Zapisnik eh, z dne 16. in 17. aprila eh, bomo odobrili o pričetku prihodnega zasedanja. Takoj pa bom sprejete resolucije poslal naslovnikom. Če nihče nima nekakršnih pripomp, rad bi se zahvalil vsem sodelicom in vsem kolegom, ki so sodelovali pri tem zasedanju, ki so bili dovolj potrpežljivi, eh, da uporabljajo novo tehnologijo, eh, ki eh, omogoča, da lahko nadaljujemo z našim delom. Nekoliko smo se na to tudi že navadili. Navadili smo se tudi na delo na daljavo in mislim, da je to zelo pomembno. Tudi zato, da zagotovimo rezultate glasovanja. Udeležba je bila izjemno visoka. Seveda pa bi rad uspodbudil vse, da ostanete aktivni v teh izrednih razmerah. Pred nekaj urami, pred nekaj dnevi je umrl velik pisatelj, ki si je Evropo izbral za svojo domovino in z njegovimi besedami vas danes pozdravljam tisti, eh, ki eh, se je sposoben upreti, lahko dokaže, da je mogoče živeti in sicer tudi v težavnih trenutkih. Mislim, da je to avtor, ki nam je zagotovil veliko dobrega branja. Najlepša hvala in prijetno.